Guten Morgen. Good morning. Good morning. We restart with our work, yeah? Lepo pozdravljeni. Nadaljevali bomo z denom. Preden se lotimo točke na njenem redu 43, gospod Marijas uh, je prosil za besedo predtem, prosim. Najlepša hvala predsednica, sem eh, nov član tega odbora, vendar pa opažam, da že drugič sekretarjat ni vključil mojega imena pod eh, predloge sprememb, ki sem jih sopodpisal eh, skupaj z gospodom Črnickim. Recimo predlog spremembe 3. Tam bi morali navesti tudi moje ime. Prosim, da to preverite. Res je sicer, da sem nov član tega odbora. Ampak um, mislim, da me niste enako obravnavali. Prosim, da to uredite. Ah, ja, naš sekretarjat zna brati že kar nekaj časa, bomo pa zadeve preverili. Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se s tem, da bi pripomnil nekaj glede. Predlog spremenja 247 in sicer razrešnice komisije. Presenečen sem, da vidim ta predlog spremembe v tem besedilu. Gre za obsojanje spodletelega projekta in mislim, da bi morali to upoštevati, tako kot nekatere druge škandale, naprimer škandale s Volkswagenom. Olaf bo upozavi s tem izvedel tudi preiskavo. Tudi to, kar počne gospa Le Pen, je nekaj, kar bi morali obravnavati. Tukaj ne gre za razrešnico Evropskega parlamenta, ampak razrešnico Evropske komisije. Opažam tudi, da v razpravi o razrešnici imamo predlog spremembe, ki je vezan na gospod Le Pen in je bil umaknjen. Zahvaljujem se za to, zahvaljujem se tistim, ki so poskrbeli za odstranitev tega predloga spremembe. Slabo je kar tako neupravičeno napadati nekatere europoslance. Leta 2011, 2011 so nekateri europoslanci bili postavljeni pod vprašaj. Takrat ni bila izvedena nobena razrešnica na Evropskem parlamentu ali na Evropski komisiji. Mislim, da če bomo tako postopali, potem bomo med plenarnim zasedanjem zasuti s predlogi sprememb, ki se bodo kolo drugače sklicevali na take zadeve. Mrdna pen ni edina tarča Olafa, zato ne vem, zakaj se le njo izrecno omenja v predlogu spremembe pri razrešnici komisije. Hvala. Hvala, gospod Žak. Razumem. Imeli naj bi tehnične popravke, še preden bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju, ime bomo nadomestili s funkcijo, naprimer, tako boste lahko pomirjeni in prepričani, da tega imena tam ne bo več. Najlepša hvala za to, da boste upoštevali naše pripombe. Gospod Marijas. Madam, madam chair, I see... Gospa predsednica, vidim, da enako velja tudi v primeru številnih drugih predlogov sprememb. Tam ni mojega imena, tako da bom eh, stopil v stik s sekretarjatom, ker je treba to popraviti. Več eh, predlogov sem so podpisal, pa mojega imena tule ni. Da, prosim, da nam posredujete številke vseh predlogov sprememb, ki ste jih podpisali. Yeah. Ja. Da, bom stopil v stik eh, s sekretarjatom sekretarjatom po našem sestanku. Najlepša hvala, sedaj pa točka na dnevnem redu. 43 razrešnica za Evropsko komisijo, poročevalec je gospod Celer. Želite besedo? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Za besedo sem prosil zato, ker poročilo glede razrešnice 2015 za komisijo predstavlja skupinsko delo in zato bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Septembra se je vse skupaj začelo s poročilom Evropskega sodišča in eh, gospod Lazaro Lazaros eh, je delal na tem doseju in zelo dobro smo sodelovali z njim in z njegovo ekipo iz Evropskega računskega eh, sodišča. Pri komisiji smo sodelovali z gospod Georgijevo in eh, gospodom Oettingerjem, tako da bi se rad zahvalil tudi njihovim ekipam za konstruktivno delo. Na to smo nadaljevali z delom um, iz sekretarjata z gospodom Elarjem in z gospodom uh, Götzom in gospodom Šehijem, ki prihaja iz naše politične skupine. In uh, Lukas Reichel uh, iz moje ekipe je tudi veliko vložil v to poročilo. In hvala vsem, ki ste prek predlogov sprememb um, obogatili to poročilo. In ne nazadnje, seveda najlepša hvala poročevalcem v senci, s katerimi smo vse do zadnjega vodili zelo konstruktiven dialog. Upam, da nisem na koga pozabil, veliko ljudi je še sodelovalo v tem postopku, ampak to so bili glavni akterji. Tako da še enkrat najlepša hvala za sodelovanje. Danke, äh, najlepša hvala. To je bila zelo lepa gesta in seveda se zahvaljujemo tudi poročevalcu, da je. Yeah opravil to delo. Nobenih pripomb več ni, tako da bomo glasovali o predlogi spremen glede razrešnice komisije. Z to razrešnico bomo zaoblejili tudi izvršne agencije, kar pomeni, da gremo takoj po teh točkah na to na resolucijo, torej na šesto stran. Sedaj pa začnemo s predlogom spremembe dve. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice. Glasujemo. EPP is one too much. EPP is... En glas je le spreveč, vidim. Yeah. Ja. Draw, yeah, ja, draw out the card. Prosim, da izvlečete kartico. Sveda demonovcev. There are two cards there, but two people who do not vote. Še dve osebi niste glasovali. Konec glasovanja. 21 glasov za, 3 je proti, razrešnico smo odobrili. Sedaj pa predlog spremembe 37. Gre za resolucijo. Gospa Kadenbach, prosim. <laughs> Ja, amendment 37 with an oral. Predlog spremembe 37, eh, ustni predlog spremembe, tu ni nikakršnih ogovorov, tako da 37 za, proti, vzdržani. Preverimo, preverimo predlog spremembe 37 skupaj z ustnim predlogom spremembe. No. Still try to some. Yeah. The vote is closed. Check is closed. Konec preverjanja in predlog je sprejet. Amendment 38. 38. 38 in 39 smo že zaobjeli 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 skupaj z ustnim predlogom spremembe, ki mu nihče ne ogovarja. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. 45 za, proti, zdržani, sprejet. 46 za, proti, zdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50, tu ne glasujemo, 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 ne glasujemo, 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 skupaj z ustnim predlogom spremembe, nišče ne ogovarja, za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, lahko preverimo, Preverimo predlog 65. Ček za ovo. Konec preverjanja. In predlog je sprejet. 66 za, proti vzdržani sprejet. 67 za, proti vzdržani sprejet. 68 za, proti vzdržani sprejet. 69 za, proti vzdržani sprejet. 70 za, proti vzdržani sprejet. 71 skupaj z ustnim predlogom pre spremembe, niče ne ogovarja za, proti, vzdržani, sprejet. 72. 72 je brezpredmeten, 73 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 74 je brezpredmeten, nadaljujemo z predlogom 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 84, 83 in 82, oziroma 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. Ja, te predlogi so kompatibilni, ampak moramo glasovati. 82 za, proti, vzdržani, ta pa je zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 91 za. Se upravičujem, nadaljujemo s predlogom 92. Tu imamo tudi ustni predlog spremembe, nihče ne ogovarja. 92 za, proti, zdržani, sprejet. 95 je omaknjen, 94 za, proti, vzdržani, sprejet. Samo drugi del je sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. Oziroma preverimo. Preverjamo predlog spremembe 97. 97. Ja. Yep. The check is over. Konec preverjanja. Predlog je sprejet. 98 za, proti vzdržani sprejet. 99 je brezpredmeten. 100 za, proti vzdržani sprejet. 101 za, proti vzdržani sprejet. 102 ne glasujemo. 103 za, proti vzdržani sprejet. 104 za, proti vzdržani. Lahko preverimo predlog 104. Check is over. Konec preverjanja. Predlog je sprejet. 105 ne glasujemo, 106 za, proti, zdržani, sprejet. 107 ne glasujemo, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, sprejet. 115 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 118 ne glasujemo, 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 125. 125 smo že zaobjeli, moramo vseeno glasovati? Ne. 127 za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko preverimo predlog 127. Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričana. Mm, Konec preverjanja. Predlog je sprejet. 128 z ustnim predlogom spremembe nišče ne ogovarja. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 129 za? Proti vzdržani sprejet. 130. Ne glasujemo. 131 za, proti, vzdržani, sprejet. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. 133 ne glasujemo. 134 za, proti, vzdržani, sprejet. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 140 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, sprejet. 143 za, proti, vzdržani, sprejet. 144 za, proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146 za, proti, vzdržani, sprejet. 147 za, proti, vzdržani, sprejet proti oziroma ta je brezpredmeten. 148 za, proti vzdržani in sprejet. 149 za, proti vzdržani in sprejet. 150 za, proti vzdržani in sprejet. 151 za, proti vzdržani in sprejet. 152 za, proti vzdržani in sprejet. 153 za, proti vzdržani in sprejet. 156 za, proti vzdržani sprejet. 157 za, proti vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, ampak preverimo. 157 preverjamo. 157. Konec preverjanja. Predlog je zavrnjen. 159 za, proti vzdržani, zavrnjen. 158 z ustnim predlogom spremembe, nišče ne ogovarja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 160 za, proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, sprejet. 162 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti, vzdržani, za, sprejet. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 177 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 umaknjeno, 179 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 z ustnim predlogom spremembe, nihče ne ogovarja. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 183 za, proti, vzdržani, sprejet, 184 za, proti, vzdržani, sprejet, 185 za, proti, vzdržani, sprejet, 186 za, proti, vzdržani, sprejet, 189 za, proti, vzdržani, sprejet, 190 za, proti, vzdržani, sprejet. 191 za, proti, vzdržani, sprejet. 192 je brezpredmeten, 139 tudi, 194 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. Preverimo predlog 194. Ček za ovo. Konec preverjanja. Predlog je zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, sprejet. 196 ne glasujemo, 197 z ustnim predlogom spremembe ni ugovorov za, proti, vzdržani, sprejet. 198 brezpredmeten, 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200 za, proti, vzdržani, sprejet. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, sprejet. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, sprejet. 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. 209 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 211 za, proti, vzdržani, sprejet. 212, 213 za, proti, vzdržani, sprejet. 214 je brezpredmeten, 215 za, proti, vzdržani, sprejet. 216 in 217 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjena. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 218 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog 218. 218. Predlog 218 preverjamo. Konec preverjanja. Predlog je sprejet. 220 za, proti, vzdržani, sprejet. 221 za, proti vzdržani sprejet. 222 in 223 za, proti vzdržani. Mislim, da sta sprejeta, ampak preverimo. 222 in 223. Check is over. Konec preverjanja. Predloga sta zavrnjena. 224 za, proti vzdržani. Preverimo tudi 224. Vsi ste za. Čekaj za ovo. Prav, hvala. Konec preverjanja in predlog je jasno sprejet, se upravičujem. 225 brezpredmeten, 228 za, proti, vzdržani, sprejet. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za, proti, vzdržani, sprejet. 234 za, proti, vzdržani, sprejet. 236 za, proti, vzdržani, sprejet. 237 je brezpredmeten. 239 za, proti, vzdržani, sprejet. 242 za, proti vzdržani sprejet. 243 s ustnim predlogom spremembe. Nišče ne ogovarja, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 244 za, proti vzdržani sprejet. 245 za, proti vzdržani sprejet. 246 za, proti vzdržani sprejet. 247 za, proti Vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak preverimo. Preverjamo 247. Ja, Konec preverjanja. Predlog je sprejet. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 251 za, proti, vzdržani. 251 za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen, ampak preverimo. 251, 251. Check is over. And... Konec preverjanja. Predlog je zavrnjen. 254 za, proti, vzdržani, sprejet. 256 za, proti, Vzdržani. Sprejet. 257 in 258 oziroma 257 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 259 za, proti, da je proti, vzdržani, predlog je zavrnjen. 260 za, proti, vzdržani, sprejet. 261. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 264 za, proti, vzdržani, sprejet. 265 za, proti, vzdržani, sprejet. 267 za, proti, vzdržani, sprejet. 270 za, proti, vzdržani, sprejet. 271 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. Preverimo 271. Mislim, da je predlog sprejet, ampak preverimo. Občasno imamo res zelo zanimive večine. Predlog je sprejet. Ja. Se pravičujem, ta predlog je zavrnjen. Prav imate. Zavrnjen je. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 275 za, proti, vzdržani, sprejet. 277 za, proti, vzdržani, sprejet. Obvestiti vas moramo o tem, da bo nizozemska kabina prenehala z delom zaradi nenadne bolezni. Toliko kot obvestilo. To velja za nizozemščino. Ja, yeah. sorry. <laughs> Okay. You know, you know, you know. Genau, wo waren wir jetzt? 278. Nein, nein, das stimmt nicht. 278. Genau. 278 za, proti, vzdržani, sprejeto. 279 za, proti, vzdržani, sprejet. 281 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 283 z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejet. 284 za, proti, vzdržani, sprejet. 285 za, proti, vzdržani, sprejet. Tule piše, da so vsi usklajeni, kompatibilni, vendar so med da brezpredmetni. Kje pa smo pravzaprav? Kje pa smo pravzaprav? Nein, nein, ich habe es falsch gemacht. Wir machen weiter mit 2 ab 5. <laughs> Genau, Auszeit. Samo trenutek, pauza. <laughs> Tut mir leid, genau. Also Se res opravičujem. Bomo nadaljevali z 285. 285 za, proti, vzdržani, sprejet. 286 za, proti, vzdržani, sprejet. 287 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 288 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 289 oziroma 288 preverjamo. 288. Konec preverjanja. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 289 bomo preverili. Okay, Še nekdo manjka. Konec preverjanja. Predlog je zavrnjen. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 292 za, proti, vzdržani, sprejet. 293 ne glasujemo, 294 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 295 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 296 za, proti, vzdržani, sprejet. 297 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s 307. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 308 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak preverimo. 308. 308, 308, 308. Preverjamo 308. Ja, ja, no, ja. Thanks, check is over. Hvala, konec preverjanja. Predlog je sprejet. Nekdo je ustavil glasovalno kartico, pa na to ni glasoval. Še eno dodatno kartico smo imeli, ampak ni bilo glasu. 312 za, proti, zdržani, zavrnjen. 313 za, proti, zdržani, sprejet. 315 za, proti, zdržani, sprejet. 316 za, proti, vzdržani, sprejet. 318 za, proti, vzdržani, sprejet. 309. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 320 za, proti, vzdržani, sprejet. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 324 za, proti, vzdržani, sprejet. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 327 za, proti, vzdržani, sprejet. 328 za, proti, vzdržani, sprejet. 329 za, proti, vzdržani, sprejet. 330 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak preverimo. Preverimo 330. it is, uh, yeah, it takes over. It is rejected. Predlog je zavrnjen. 332 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa ustni predlog spremembe. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe poročevalca. Za, proti, vzdržani, sprejet. 333 za, proti, vzdržani, sprejet. 334 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 335 za, proti, vzdržani, sprejet. 336 za, proti, vzdržani, sprejet. 337 za, proti, vzdržani, sprejet. 338 za, proti, vzdržani, sprejet. 339 za, proti, vzdržani, sprejet. 340 za, proti držani sprejet. 341 za, proti držani sprejet. 342 za, proti držani sprejet. 343 za, proti držani sprejet. In še zadnja stran, 344 za, proti vzdržani sprejet. 345 za, proti vzdržani sprejet. 346 za, proti vzdržani sprejet. 347 za, proti vzdržani sprejet. 348 za, proti vzdržani sprejet. 349 za, proti vzdržani sprejet. 350 za, proti vzdržani zavrnjen. 351 za, proti vzdržani sprejet. 27 za, proti vzdržani sprejet. 28 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani sprejet. 30 za, proti vzdržani sprejet. 31 za, proti vzdržani sprejet. 32 za, proti vzdržani sprejet. 33 za, proti vzdržani sprejet. 34 za, proti vzdržani sprejet. 35 za, proti vzdržani sprejet. 36 za, proti vzdržani sprejet. Vzdržani. Zavrnjen. Sedaj pa še mnenja. Afet 1 do 4, to je že za objeto. Afet 5 za, proti, vzdržani. Sprejet. Afet 6 za, proti, vzdržani. Sprejet. Afet 7 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Afet 8 za, proti, vzdržani. Sprejet. 9 za, proti, vzdržani. Sprejet. Afet 10 za, proti, vzdržani vzdržani, zavoren, afet 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Odbor 9, 9, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 9, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. De Lahko glasujemo sedaj v bloku od 9, 3 do 9, 6. Ne, 9, 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, 5 za,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 Prvih pet smo že zaobjeli v resoluciji, zato ne glasujemo. Sekretarjat želi, da glasujemo. Empel 1 do 5, lahko v bloku? Dobro. Glasujemo v bloku. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 8 do Empel 10. Glasujemo v bloku. Dobro, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odbor NV, NV1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV2 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. NV4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. NV5 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV6 za, proti vzdržani sprejet. NV7 za, proti vzdržani zavrnjen. NV8 za, proti vzdržani sprejet. NV9 za, proti vzdržani sprejet. Lahko sedaj glasujemo v bloku o NV10 do NV16. Ja ali ne? V bloku NV10 do NV16 za, proti vzdržani zavrnjeno. Odbor TRAN, TRAN 1 za, proti vzdržani zavrnjen. TRAN 2 za, proti vzdržani zavrnjen. TRAN 3 za, proti vzdržani zavrnjen. TRAN 4 za, proti vzdržani spred. 5 za, proti vzdržani spred. 6 za, proti vzdržani. Predlog je zavrnjen. TRAN 7 za, proti vzdržani spred proti vzdržani sprejet. Tran 8 za, proti vzdržani sprejet. Tran 9 za, proti vzdržani zavrnjen. Tran 10 za, proti vzdržani sprejet. Lahko sedaj glasujemo o svežnju od tran 11 do tran 18. Od tran 11 do tran 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Tran 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odbor regij. Prvi trije predlogi so že zobjeti. V resoluciji lahko glasujemo v svežnju od regije 1 do regije 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regije 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Regije 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regije 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regije 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani, sprejet regi 8 za, proti vzdržani, zavrnjen. Regi 9 za, proti vzdržani, sprejet. Regi 10 za, proti vzdržani, sprejet. Regi 11 za, proti vzdržani, zavrnjen. Regi 12 za, proti vzdržani, zavrnjen. Regi 13 za, proti vzdržani, sprejet. Regi 14 za, proti vzdržani, sprejet. Odbor Agri. Lahko glasujemo v bloku od Agri 1 do Agri 3. Ne. Agri 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 3 za, proti. Lahko preverimo Agri 3. Preverjamo. Ja, ček za ovo. Konec preverjanja. Predlog je zavrnjen. Agri 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko glasujemo o svežnju od Agri 6 do Agri 10? Ne. Agri 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko o Agri 12 do 15 glasujemo v svežnju? Ne. Agri 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Agri 14. Nekateri so bili za, nekateri proti. Preverjamo Agri 14. Predlog je zavrnjen. Agri 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 19 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Agri 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 22 za, proti, vzdržani. Spred. Agri 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odbor za ribištvo. Peš 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peš 3 za. Lahko glasujemo v bloku od 3 do 7. Da? Je kdo rekel ne? Torej od 3 do 7 v bloku. Za, proti, vzdržani, sprejet. Peš 8 do 17. Lahko tudi v bloku. Ok, peš 8. Torej 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peš 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko opiš 10 do 16 oblokov, od 10 do 16 za, proti, držani, zavrnjeni. Odbor za kulturo, kult 1 za, proti, držani, zavrnjen. Kult 2 za, proti, držani, zavrnjen. Kult 3 za, proti, držani, sprejet. 4 in favor. Kult 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Kult 5 za, proti vzdržani, sprejeto. Kult 6 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kult 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Kult 8 do 14 v sklopu lahko? Ne? Dobro. Kult 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kult 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kult 10 za, proti vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, kult 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kult 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kult 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kult 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, libe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, libe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, libe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, libe 4 za, proti, vzdržani, proti vzdržani sprejeto. Libe 5 za proti vzdržani sprejeto. Libe 6 za proti vzdržani zavrneno. Libe 7 za proti vzdržani sprejeto. Libe 8 za proti vzdržani zavrneno. Libe 9 za proti vzdržani zavrneno. Libe 10 za proti vzdržani zavrneno. Fem 1 za proti za vzdržani zavrneno proti vzdržani. Sprejeto, dve za, proti vzdržani. Zavrjeno. FM 3 in 4 skupaj, za, proti vzdržani. Sprejeto. FM 5 do 9 v sklopu, da. Torej 5 do 9 za, proti vzdržani. Zavrjeno. Zdaj pa še resolucija v celoti in sicer poimensko. imensko. Glasujte, prosim. Enaindvajset za štiri proti, čestitke poročevalcu za to zajetno delo. Gremo naprej, točka dvainštirideset. posebna poročila sedaj. Na našem dnevnem redu je to točka 44. Torej, amandma 2 do 10 v sklopu. Gre za posebno poročilo računskega sodišča. Točka 44 se popravlja predsedujoča. 2 do 10. Lahko v sklopu 2 do 10. Dobro. 2 do 10 v sklopu za proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani sprejeta. 12 do 22 lahko v svežnju? Ne? Sploh ne, dobro. Torej 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani. Zavareno. 17 za proti vzdržani. Zavareno. 18 za proti vzdržani. Zavareno. 19 za proti vzdržani. Zavareno. 20 za proti vzdržani. Zavareno. 21 za proti vzdržani. Zavareno. 22 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. 31 za proti vzdržani sprejeto. 32 za proti vzdržani zabareno. 33 za proti vzdržani sprejeto. 34 za proti vzdržani zabareno. 35 za proti vzdržani zabareno. 36 za, proti, stržani, zavrnjena. 37 za, proti, stržani, zavrnjena. 38 za, proti, stržani, sprejeto. 39 za, proti, stržani, sprejeto. 40 za, proti, stržani, zavrnjena. 41 za, proti, stržani, zavrnjena. 42 za, proti, stržani, sprejeto. 43 za, proti, stržani, sprejeto. 43 za, proti vzdržani. Sprejeto. 44 za proti vzdržani. Zavrneno. 45 za proti vzdržani. Zavrneno. 46 za proti vzdržani. Zavrneno. 47 za proti vzdržani. Zavrneno. 48 za proti vzdržani. Zavrneno. 49 za proti vzdržani. Zavrneno. 50 do 60 v svežnju lahko, torej 50 do 60 v svežnju za proti zdržani sprejeto. 61 do 66 prav tako, torej 61 do 66 v svežnju za proti zdržani sprejeto. 67 za proti vzdržani sprejeto, 68 za proti vzdržani sprejeto, 69 za proti vzdržani sprejeto, 70 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 zdaj umaknem. 74 do 77 v svežno lahko. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. 79 za, proti vzdržani. Sprejeto. 80 za, proti vzdržani. Sprejeto. 81 za, proti vzdržani. Sprejeto. 82 za, proti vzdržani. Preverimo. 82 preverjamo. zavrnjeno, žal. 83 za, proti vzdržani sprejeto, 84 za, proti vzdržani sprejeto. 85 do 87 svežno, lahko, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 91 za proti vzdržani sprejeto, 92 za proti vzdržani zavrneno, 93 za proti vzdržani zavrneno, 94 za, preverimo 94, preverjamo 94, sprejeto. 95 za, 95 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo, prosim. Ja, Pre, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani. Zavrjeno. 97 za, proti, vzdržani. Ja, preverjamo. 97. sprejeto 98 za, proti vzdržani sprejeto, 99 za, proti vzdržani zavrneno. 100 za, proti vzdržani zavrneno. 101 za, proti vzdržani zavrneno. 102 za, proti vzdržani sprejeto. 103 za, proti vzdržani zavrneno. 104 za, proti vzdržani, zabrano 105 za, proti vzdržani. Preverimo, 105 preverjamo. Zavrljeno, z enim glasom. 106 za, proti, zdržali, preveriti moramo. Morda ista večina. Tako je. 107 za, proti vzdržani sprejeto, 108 za, proti vzdržani sprejeto, 109 za, proti vzdržani zavrjeno, 110 za, proti vzdržani sprejeto, 111 za, proti vzdržani sprejeto, 112 za, proti vzdržani sprejeto, 113 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti vzdržani zavrnjeno, 115 za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani zavrnjeno, amandma 1 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo še o resoluciji kot celoti, sicer poimensko glasujte, prosim. konec glasovanja in čestitke poročevalcu tudi za to težko delo. Zdaj pa točka 41, razvojni sklad, poročevalec, eh, želite besedo, gospod Tomarči? Hvala, gospa predsednica, ne bom dolg. Rad bi se samo zahvalil vsem poročevalcem v Senci, ki so od konca leta 2016 sodelovali pri pripravi tega poročila. Rad bi se prav tako zahvalil Evropskemu sodišču in gospe Lamarck še posebej, Evropski investicijski banki, gospodu Lazaroliju, pristojnemu komisarju za razvoj, gospodu Nemici in njegovim službam, direktorjev generalne direkcije DEFKO in pa direktorju za kadre gospodu Begurju in pa tudi poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja v odboru DEVE gospodu Rubiku, kolego, ki je odgovoren za splošno poročilo za razrešitev za komisijo gospodu Celerju, sekretarijatu odbora KONT, še posebej Oliveju, Sucerju in celotni ekipi in političnim svetovalcem. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo prijaznost do prav vseh. Tako, zdaj pa prehajamo na glasovanje. Evropski razvojni sklad ERS, amantma 1 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Odločitev o podelitvi razrešnice v celoti, poimensko, glasujte prosim. Thank you. Nekaj glasov še manjka. Dobro, je kar je konec glasovanja. 21 za, 3 proti. Čestitke. Zdaj, kar zadeva zaključni račun, o tem moramo glasovati. Amandma 4 za, proti, zdržani. Zavrna. Amandma 5 za, proti, zdržani sprejeto. Še glasovanje o zaključnem računu, poimensko glasujte, prosim. Še en glas manjka. Konec glasovanja. 20 proti 3. Hvala lepa. Zdaj pa resolucija, amandma 6 je tehnične narave, amandma 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Dobro, preverimo amandma 7. Zavrnjeno. Žal slabo sem opazovala. Amandma 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 9 za, proti, vzdržani. Preverimo amandma 9. Ček za ova. Konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 13 za, proti, vzdržani, zavrno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amatma 22 za, proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani. Preverimo, amandma 26, mislim, da je sprejeto. Ampak vseeno. sprejeto. Amandma 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, Amandma 37 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4. Kompromisa 2 in 3 smo že izglasovali. Kompromis 4 je zdaj na vrsti za proti vzdržani sprejeto. Amandma 42 za proti vzdržani sprejeto. 43 za proti vzdržani sprejeto. 44 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Preverimo, 44, preverimo, mislim, da je sprejeto pa vseeno. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 45 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, preverimo, dobro. 57. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 za, proti stržani. Preverimo. I must have, I must admit, we have 26 uh, nas je, ampak ne vidim jih vseh, ne vem, kje so. Dobro, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 59 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto, 62 za proti vzdržani sprejeto, 63 za proti vzdržani sprejeto, 64 za proti vzdržani sprejeto. Dobro, preverjamo 64. Mislim, da je sprejeto, ampak za vsak slučaj. Ja, sprejeto. za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto. Preverimo, 67. Mislim, da je zavrnjena, ampak nisem prepričana. 67 torej, hvala lepa. Zavrnjeno. Amandma 68 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 71 za, proti vzdržani, sprejeto. 72 za, proti vzdržani, sprejeto. 73 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 76 za, proti vzdržani, sprejeto. 77 za, proti vzdržani, zavrjeno. 78 za, proti vzdržani, sprejeto. 79 za, preverjamo 78, 78 preverjamo. konec glasovanja sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. 82 preverjamo preverjamo 82. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 9 za proti državi sprejeto, 85 za proti. Preverimo 85. zavrnjeno. Torej 85. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto, 88 za, proti, vzdržani sprejeto. 88 preverjamo. 88 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 89 za, proti, vzdržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani sprejeto. 91 za, proti vzdržani sprejeto, 92 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto, 95 za, proti vzdržani sprejeto, 96 za, proti vzdržani sprejeto, 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani sprejeto, 99 za, proti vzdržani. Mislim, da sprejeto ampak preverimo vseeno, 99. Zavrjeno. 100 za proti vzdržani sprejeto, 101 za proti vzdržani sprejeto, 102 za proti vzdržani zavrnjeno, 104 za proti vzdržani sprejeto. DV1, tako, 104, ja, dobro, preverjamo 104, 104, preverjamo. Sprejeto. DV4 za proti vzdržani sprejeto, DV5 za proti vzdržani sprejeto, DV8 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 99 za proti vzdržani sprejeto. Celotna resolucija, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 20 proti 3, čestitke poročevalcu za dobro upravljeno delo. Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej, točke 53 do 59, skupna podjetja. Poročevalca ne vidim, a pač, želite besedo? Ne. Torej, industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, manjma dve za, proti, zdržanje, zavrnjeno. Razrešnica, poimensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 16 proti 6, s tem je sprejet tudi zaključni račun. Zdaj pa resolucija, amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 8 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, amandma 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še glasovanje o resoluciji v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 20 proti 3, čestitke poročevalcu. Zdaj pa naslednja točka, aeronautika in okolje, klinska, amandma 1 za, proti, stržani, zavrno. Glasujemo še o resoluciji o podelitvi razrešnice in sicer poimensko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto tem je zaključen tudi račun. Resolucija amandma 3 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 4 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo glede celotne rezolucije po imensko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja 20 proti 3, čistitamo poročevalcu zdaj pa še skupno podjetje Excel, elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj. Ena za proti zdržanje zavrnjeno, potem pa še poimensko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejito. S tem je zaključen račun, potem pa resolucija, amen ima tri za proti vzdržanje zavrnjeno. Ali lahko to preverimo? Preverjamo amandma 3. Konec preverjena, sprejeto. Amandma 4 za, proti, vzdržali sprejeto. Amandma 5. Ustni predlog spremembe nobenega ogovora za, proti, vzdržali sprejeto. 6. Sprejet. 7. Za, proti, vzdržali sprejeto. 8. Umaknjen. 9 za proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, 11 umaknjen. Glasujemo glede celotne resolucije, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 20 proti 3, čestitke poročevalcev. Glasujemo o gorivnih celicah in vodiku. Prvi predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjen, potem pa še razrešnica, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja, 19 proti 4. Račun zaključen. Resolucija, amandma 7 za proti vzdržani sprejet, amandma 8 za proti vzdržani sprejet, 9 omaknjen, 10 za proti vzdržani, lahko to preverimo, amandma 10. Preverjamo konec preverjanja. Sprejet. Amandma 3 za, proti, vzdržani sprejet. Amandma 4 za, proti, vzdržani sprejet. 5 za, proti, vzdržani sprejet. 6 za, proti, vzdržani sprejet. Glasujemo. Vede celotne resolucije, pojemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 21 proti 3. Čestitke poročevalcu. Glasujemo. Glasujemo o pobudi za inovativno zdravilo. Dve, ena za proti vzdržanje zavrnjeno, potem pa odločitev za dobožitev razrešnice, pojmensko glasovanje. Konec glasovanja 20 proti 4. Račun je zaključen. Amandma 3 in 4 umaknjena, 5 sprejet, 6 za proti vzdržanje sprejet, 7 za proti vzdržanje sprejet. 8 za, proti, vzdržani sprejet. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Kdo še manjka? Konec glasovanja. 21 proti 3. Čestitke poročevalcem. Zdaj pa ITER, Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo. Amandma 1 in 2 za, proti, vzdržani. Lahko to preverimo elektronsko. Mislim, da so bila amandmaja zavrnjena. Da, konec preverjanja. Zavrnjena. Potem pa razrešnica, po imensko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja, 17 proti 7, potem pa še resolucija in pa zaključitev računa. Amandma 5. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 7. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 8. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 9. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 10. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 11. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 12. Za, proti, vzdržani. Lahko to preverimo? 11. amandma, oziroma 12. se upravičujem. Preverjamo 12. amandma. Konec preverjanja. Sprejet. Amandma 13 je omaknen, 14 za, proti vzdržani sprejet, 15 za, proti vzdržani sprejet, 16 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet, na to pa amandma 21 za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani zavrnjen. Amandma 24 za ustnim predlogom spremembe nobenega ogovora sprejet, 25 za, proti vzdržani zavrnjen glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja 19 proti 5, čestitke poročevalcev. Potem pa Cesar, varnost zračne plovbe, amandma 2 za proti vzdržani zavrnjen, razrešnica poimensko glasovanje, začetek glasovanja. koniec głosowania. S tem je račun zaključen, potem pa resolucija, amantma 4 za proti vzdržanje zavrnjen, 5 za proti vzdržanje zavrnjen, 6 za proti vzdržanje zavrnjen, 5 za proti vzdržanje zavrnjen, 10 za proti vzdržanje sprejet, amantma 6 za proti vzdržanje zavrnjen vzdržani zavrnjen, 7 za, proti vzdržani sprejet, amandma 8 za, proti vzdržani zavrnjen, tran 8 za, proti vzdržani sprejet, tran 9 za, proti vzdržani sprejet, tran 12 za, proti vzdržani sprejet, tran 13 za, proti vzdržani sprejet, amandma 1 umaknjen, tran 1 do 7 oziroma 14 za,